Zdaj prehajamo na obrazložitve glasov. Najprej glede izvolitve Evropskega varuha za človekove pravice, najprej gospod Bonsignore. Con questo Z tem glasovanjem je Evropski parlament izrazil svoje zaupanje v varuha človekovih pravic. Njegov eh, mandat bo trajal do konca mandata Evropskega parlamenta. Naj povdarim, da je to pozitiven. No, glasovanje, glas za, za vse nas, za vse evropske državljane. Eh, varuh človekovih pravic se bo boril proti slabemu upravljanju naših um, inštitucij. Uh, eh, Ombudsman je odgovarjal na naše vprašanja, kako bo izboljšal sodelovanje med svojim uradom in Evropskim parlamentom in kako bo bolje komuniciral z javnostjo. Zelo pomembno vlogo bo igral pri obrambi evropskih državljanov in njihovimi odnosi z evropskimi inštitucijami, upajoč, da bo tako Evropska unija postavila naš skupen dom, da se bodo eh, zmanjšale birokratske ovire, Evropa. Evropska unija bo veliko bolj politična, če bo postavila v centr svojega delovanja državljanja. In zato upam, da bo ombudsman znal uporabiti pretekle izkušnje, da se še bolje izkoristi eh, pozitivni odnosi z državljani Evrope. Hvala lepa. Glede poročila Žuli imamo pet obrazložitev glasov. Gospod Andonjotis najprej. Gospod predsednik, kolegica Žoli je po mojem mnenju kot poročevalka opravila odlične delo skupaj z vsemi političnimi skupinami. To poročilo v celoti podpiram z vsemi kolegi iz EPP-ja. Še posebej naj, bi, naj izrazim svojo podporo tistemu delu poročila, ki poudarja, da pogajanje za eh, revizijo sporazuma iz Kotonuja morajo upoštevati po eni strani posledice finančne krize, po drugi strani pa eh, pojave preseljevanja, še zlasti pa potrebo, da je treba prekiniti nezakonito priseljevanje to zelo slabo vpliva tako na gospodarstve držav AKP, ki zaradi tega izgubljajo svojo delovno silo in kvalificirane kadre potrebne za razvoj, kot tudi za, na države Evropske unije ki so najbolj pogost cilj nezakonitih priseljencev, tako kot je naprimer to Italija, ki je tere sposobnost absorpcije. Um, nezakonitih priseljencev je omejena, čez te meje pa ne moremo iti, če ne želimo biti priča uh, poslabšanju socialnega stanja. Hvala lepa, gospod Panheke. Dank u voorzitter. Ik heb tegen het verslag. Hvala lepa, predsedujoči. Glasoval sem proti poročilu Žoli. In sicer zato, ker se ne strinjam hipotezami, na katerih temelji to poročilo. Se pravi, da naj bi se borili proti begu možganov iz eh, Afrike. Menimo, da se vsekakor afričani morajo ukvarjati sami s svojimi državami, ampak eh, ne vem, zakaj ne bi iz tega zdaj izhajala nekakšna nova politika priseljevanja v Evropo. Kajti ta politika priseljevanja spodbuja beg možganov in tistih eh, najbolj podjetnih ljudi iz eh, afriških držav. Sistem modre eh, kartice je katastrofa tako za Evropo kot za Afriko. In, mislim, da je boj proti priseljevanju vsekakor iluzija, kajti priseljenci se ne bodo nikoli vrnili v njihove države. Mislim, da s tem samo podpiramo nezakonito priseljevanje. Gospod Hanan. Hvala lepa. Ta teden smo zelo imeli šivek eh, oklesten dnevni red, zaradi tega, ker smo eh, imeli veliko meč prostora za manevr v eh, raznih hodnikih in moram reči, da smo dobili kandidate, ki jih verjetno nihče ne sprejema kot najbolj kvalificirane v Evropski uniji. Dejansko bodo imeli kot eh, komisija ogromno moč, ne le, da bodo eh, izvajali eh, obla, zadeve kot izvršna oblast, ampak bodo imeli tudi pravico zakonodajne pobude in ne bodo direktno nam poročali. Dejansko bomo mi v parlamentu odločali, kdo bo vodil to celino. Neverjetno je, da eksportiramo eh, demokracijo v semenu po drugih eh, celinah, eh, mi pa enostavno tukaj žagamo vejo demokracije, na kateri sedimo. Kirjuš Kamal je na lepto. Hvala lepa, gospod Kamal. Najlepša hvala, gospod predsednik ko uh, govorimo o odnosih med AKP in Evropsko unijo, mora biti prvo nečilo, kako bomo ljudem pomagali iz revščine v vseh teh državah. In uh, če govorim za podjetniki v teh državah, se mi pritožujejo, kako že po, še po 40 letih po neodvisnosti imajo probleme zaradi 40-letnega obdobja socializma, kjer so uh, še vedno odvisni od pomoči. Uh, ravno tako mi pravijo, kako trgovinske ovire tem državam škodujejo, kako je eh, zelo drago uvažati hrano in zdravila. Govorijo o tarifnih in netarifnih ovirah in vesel sem, da bomo eh, verjetno nekatere od teh vsaj zmanjšali. Komisija bi mogoče u, morala ustanoviti posebno enoto, da. Eh, državam v razvoju pomaga izvažati v Evropsko unijo. Kaj ti vemo, da z več eh, trgovine z revnimi državami bomo dosegli dobre uspehe? Hvala lepa. Gospod Klas, ena minuta. Ja, thank you, minister, voziter. Hvala lepa, predsedujoči. Odstavek 31 poročila gospe Žuli je bil dovolj, da smo glasovali proti. komisija naj bi z tako imenovanimi krožnimi vizumi olajšala tudi krožno migracijo. To je nekaj, kar je pogubno. In to je nekaj, kar najdemo zgolj v dokumentih eh, komisije, eh, nikakor pa tudi nekaj, kar bi odražalo realnost. Kar zadeva dovoljenja za bivanje z omejenim rokom, vidimo, da imamo vse več priseljencev v Evropo, ki v Evropo prihaja na nezakonit način in mislim, da so te začas, ta začasna dovoljena za bivanje ni drugega kot uh, inštrument za spodbojanje nezakonitega priseljevanja. In iluzija je meniti, da bo po izteku veljavnosti takšnega začasnega dovoljenja za bivanje eh, priseljenec odšel nazaj v svojo domovino. Hvala lepa, gospod Kelly, ena minuta gospod predsednik. Naj samo izpostavim naslednje, če mi dovolite, grede eh, časa. Namreč zelo pogosto se v tem parlamentu zgodi, da ljudje bistveno prekoračijo čas, ki jim je dodeljen celo za dvakrat in to jim tudi dovolimo. Zato bi mnogim predsedujočim ehm, predlagal, da uporabijo svoje pristojnosti, tako da se spoštuje dodeljen čas. Najlepša hvala. Ja, hvala lepa. Tako, s tem smo zaključili z današnjim zasedanjem. Nadaljujemo pa danes popovdne.